Zapisnik eh, včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na voljo vsem kolegom. Ima kdo kakšen ugovor? Ne. Zapisnik je tako sprejet. Gospe in gospodje, naj sporočim, da.